videti, kje so glavni razlogi za težave in moramo konkretno ukrepati, tako da preprečimo težave v prihodnosti. Vse to je globalno vprašanje, želimo preprečiti sečno in krčenje gozdov. Prav zato moramo evropske države tudi posaditi nova drevesa. Za Mačarsko je to prednostna naloga. In letos smo um, ogromno okrepili eh, torej to ponovno eh, povečevanje površin gozdov. Hvala lepa, gospa Tod, sedaj pa uh, gospa Burhard, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Požari v Amazoniji niso samo naravna nesreča, to je tudi zaradi naših ukrepov. Tako potem izkoriščajo zemljo, ki pogori za kmetijske pridelke, zato ker so druge stvari manj privlačne. Naša trgovina, potrošnja je soodgovorna za to. In to je priznala tudi komisija sporočilo za zaščito mednarodnih gozdov. Sedaj pa je potrebno ukrepati, če želimo resnično kaj storiti, potem ne smemo potrditi sporozuma Mercosur, ker ni obvezujočih klauzul, kar se tiče podnebnega sporozuma, kar se tiče spoštovanja avtohtonih ljudstev. Bolsonaro, se ne želi ukloniti, ni še učinka. Gozdovi morajo biti v spredju, če želimo ustaviti množično izumiranje rastlinskih in živalskih vrst. EU mora prevzeti pionirsko vlogo. Takrat sedaj se bomo pogajali tudi o zaščiti živalskih in rastlinskih vrst. In to je potrebno zagotoviti. V petek bodo tisoči ljudje spet na ulicah, ker želijo ukrepati. Ne smemo jih razočarati. Ja predsedujoča. V veliko veselje mi je, ko vidim, da predsedujete tej konkretni razpravi. Hvala lepa tudi komisarju Veli. Morda bo to ena izmed eh, njegovih zadnjih razprav z nami. Amazonija gori, Um, to je en izmed največjih gozdov na svetu. Torej, prav tako so se razplamtela različna mnenja in pa diplomatske razprave. Uh, celotno območje torej, se tudi duši in um, celoten svet trpi. Um, odgovornost Bolsonara in pa moralstva je ogromna, kajti je še ukrepil ta začarani krok. Um, sedaj je Amazonija vedno bila ponoro glika, ampak po drugi strani pa sedaj um, se zaradi teh požarov CO2 izpušča, ne pa več um, absorbira. Tukaj imamo potem um, še druga vprašanja, kot na palmovo olje, kakav, um, koruza, meso. Ogromno teh proizvodov pa predvsem tudi izkoriščamo in pa uvažamo v Evropo. En konkreten pred, predlog imam, predvsem bi moral spostaviti oznako trajnosti v Evropi, tako da spodbujemo to, da se uvažajo proizvodi um, z ničto stopnjo krčenja gozdov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ries. Sedaj pa gospa Tusa, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi. Amazonija gori in ti požari so se razdavljali in so pokazali, kako hude so podnebne spremembe. Eh, problem ni samo v suši, tukaj so problem tudi komercialni interesi ehm, na račun ljudi. Ogromno je sečne gozdov, požarov, vsi iščejo samo gospodarski dobiček. Poglejmo si, naprimer, kaj počnejo kmetijska in druga podjetja. Tudi evropska podjetja so pogosto krivec in ne spoštujejo nikakršnih predpisov, nikakršnih pravil, nihče jih ne nadzoruje. In kako lahko sedaj torej dopuščamo to, naprimer, da niti um, evropska podjetja ne spoštujejo pariškega sporozuma? Moramo nujno ukrepati. Evropa mora to priznati, moramo več gledati na planet, na naravo, kajti če ne, se bomo spustili v ta ekocit. Vedno govorimo o tem, kako bomo živeli, ampak gledajte, naš življenjski standard mora biti v skladu z trajnostno prihodnostjo. Evropa, ki je odgovorna, je Evropa, ki predvsem spoštuje življenja in pa um, planet. Hvala lepa, gospod Tosan. Sedaj pa gospod Rego, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Amazonija gori. Planetu zmanjkuje časa. Gre za hudo ekološko krizo, zato moramo odločno ukrepati. Vidimo že, kakšne posledice prinašajo ti gozni požari, izguba biotske raznovrstnosti, izguba gozdov, zato ker želimo spodbujati živinorejo prvobitni prebivalci izgubljajo svoj življenski prostor. Bolsonarova vlada, ekstremna desnica delujejo neodgovorno. Njih zanima samo, kako si bodo oligarhi porazdelili kolač. Pri tem pa jim seveda pomagajo tudi trgovinske politike Evropske unije. Ne smemo porazdeljevati sredstev temu posamezniku, kajti ne bo jih uporabil pravilno. Spremeniti je treba gospodarski model. Prej nas je gospod predstavnik komisije opozoril na trgovinske vidike, ampak Merkosur je kot sporazum problematičen. Ne smemo več uvažati tolikih količin mesa, predvsem pa bi morali spodbujati trajnostne živinorejske prakse. Ne moremo pa biti sozarotniki tistih, ki sejajo smrt. Hvala. Hvala lepa, gospa Rego nekaj preda povedala. 20 vas je prijavilo k besedi. Še 20 vas je. Torej, in poleg tega imamo še dodatnih 12 um, poslancev, ki so se prijavili v prosti razpravi. In sedaj bi rada prebrala imena tistih, ki boste dobili to možnost v prosti razpravi, torej cash the eye.

Ostali, ki vas nisem prebrala, pa žal ne boste dobili besede v postopku. Pritegnite pozornost predsedujoče. Zdaj pa gospa Bentele za minuto. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, poslušalci in poslušalke. Podobe iz Amazonije so strašne, to so predhodniki že izpostavili. Če vemo, da ne govori samo gost v Južni Ameriki, temveč tudi v Rusiji, Kanadi in v Kongu, da se tam tudi sekajo gozdovi, in da tudi v EU veliko gozdov ni v najboljšem stanju, potem se moramo kot EU vprašati, kaj lahko storimo, da bi ohranili gozdove, ki so ponor CO2. Prvi odgovor je, da mora EU biti enotna, tako kot pri trgovinskih sporozumih mora EU v prihodnosti pri zaščiti gozdov uporabiti težo 28 terice, zato da pokažemo našo odločnost. Nadalje, potrebno je okoljsko in podnebno politiko združiti pod evropsko diplomacijo. Sedaj smo na začetku novega mandata. Nova komisija bo začela z delom. Čisto iskreno. Nekoliko mi manjka tema podnebja in okolja v upisano rok gospoda Borela. Ne moremo se lotiti teh zadev zelenega sporozuma samo znotraj EU. To moramo storiti tudi na vzven. Pri varovanju gozdov je to še prav posebno pomeno, pri razvojni politiki, sredstva za certifikacijo, alternativne možnosti proizvodne in tako dalje. Se upravičujem, zmanjkalo vam je časa, pravi predsedujoča. Potrebno je razviti nove instrumente. Kitokset, Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospa Santos. Res vas prosim, da se držite dodeljenega časa za govor, namreč številnim nismo uspeli sploh dodeliti besede. Gospa Santos, beseda je vaša. Obrigada, senjora prezident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gozdni požari v amazonski regiji seveda. Zahtevajo tudi našo pozornost, ne samo zaradi tega, ker se uničujejo tako imenovana pljuča sveta, temveč tudi zaradi tega, ker prihaja do vse večjega kršenja človekovih pravic. Vse več je nasilja med uh, skupnostmi prvobitnih prebivalcev, dva voditelja sta bila ubita, ogromno okoljskih aktivistov in borcev za človekove pravice je bilo prav tako ubitih. Junija sta bila ubita dva poglavarja. Ogromno aktivistov je bilo ubitih, zato se mi zdi, da bi morali pozvoniti z alarmnimi zvonci glede tega, kaj se dogaja. Prihaja do grožen, do nadlegovanja, zato se mi zdi, da bi se morali kot Evropska unija odločno odzvati na te dogodke. Brazilski politični vodje so rekli, da bodo storili več da bodo še dodatno izkoriščali amazonski gost, da bodo še bolj kmetovali, črpali rudo in tako naprej. Mislim, da bi nas moralo res skrbeti za prvobitne prebivalce. Evropska unija ne more zanemariti svojih obveznosti, ki jih ima kot globalni vodilni akter. Izkoristiti moramo vse instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da se bomo lahko zoprstavili temu, kar se dogaja, da se bomo postavili na stran amazonskega gozda in okolja. Zaščititi pa treba tudi človekove pravice. Hvala. Najlepša hvala, gospa Santos. Naslednja je gospa Karlsbro. Amazonas brinner. Gospa predsedujoča, amazonski gost gori, gre za hudo krizo, gre za katastrofo za celoten svet. Brazilski predsednik Bolsonaro je dokazal, da ne bo prevzel odgovornosti, da ne bo imel teh vprašanj resno, da ne bo imel resno niti krčenja gozdov. Rekel je celo, da se želi umakniti iz pariškega sporazuma, tako kot Donald Trump. Ogromno protestov je bilo zaradi tega povsod po svetu, tudi v Evropski uniji. Če resnično želimo prevzeti odgovornost za podnebje, če resnično želimo sodelovati in poskrbeti za to, da se bo pariški sporazum uresničeval v praksi, potem moramo rešiti amazonski gost, pri čemer moramo izkoristiti najboljše instrumente, ki jih imamo. Trgovinski sporazum z Merkosurjem je pomemben ne samo za nas, temveč tudi za Brazilijo, pa to ne zgolj z gospodarskega vidika. Ta sporazum nam daje odlično priložnost za to, da izvršimo več pritiska na vlado v Braziliji, da podamo zelo jasne zahteve tudi kar zadeva trajnost. To je najboljše urodje, ki ga imamo trenutno v roki, tako da dajmo ga izkoristiti. Hvala lepa, gospa Karlsbro. Naslednji govornik je gospod Gerejro za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa ministrica, gospod komisar, dejstva so jasna. Evropska unija je v veliki meri odgovorna za uničevanje gozdov v Amazoniji, predvsem zaradi kmetijske proizvodnje. Poleg tega smo uvozniki soje iz Brazilije. Tisto, kar jemo, je deloma tudi razlog, zakaj prihaja do uničevanja gozdov v Amazoniji. Tudi zaradi hrane, ki jo mi jemo, prihaja do negativnih posledic za prvobitne prebivalce. Mislim, da bi morali prekiniti uvoz soje in mesa iz tega dela sveta. Vem, da je to težko, ampak vseeno je to najbolj pomemben ukrep, ki ga lahko izvedemo, če želimo zaščititi amazonski gost in prvobitne prebivalce. Gerejro. Najlepša hvala, gospod Gerejro. Naslednji je gospod Wallace za minuto. Thank you. Uh, thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Proizvodnja mesa oziroma živinoreja, govedoreja je največji razlog, zakaj prihaja do krčenja gozdov v Amazoniji. Najlažje bi preprečili krčenje gozdov, bi bil, da bi nehali jesti brazilsko meso. Ampak mi sklepamo sporazum z Merkosurjem. 90 odstotkov mesa, ki ga uvozimo, prihaja iz Brazilija. Res je, da prihaja do določenih omejitev, ko gre za uvoz soje iz Brazilije, ampak eh, v savanah zdaj ne izvajajo več vinorejskih dejavnosti, ampak tam sadijo sojo. Četrtina vsega krčenja gozdov v Amazoniji je rezultat vinorejskih dejavnosti v Braziliji. Kako je komisija torej lahko prišla? marca do zaključka v svojem sporočilu o trajnostnih gorivih, da gojenje soje ne prispeva k spremembi rabe tal. To je čista norost. Najlepša hvala, gospod Wallace. Naslednja govornica je gospa Kolan Österle za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. S svojimi trgovinskimi odnosi seveda nosimo tudi del odgovornosti za gozne požare v Amazoniji, ker uvažamo goveje meso in sojo, predvsem ta dva proizvoda iz tega dela sveta. Evropska unija mora seveda odločno nastopiti, istočasno pa mora poskrbeti za to, da se bo zagotovilo trajnostno upravljanje z gozdovi. Tudi v pariškem sporazumu ni predvidene nobene določbe, v kateri bi bile naložene kakršne koli kazni v primeru, da se z gozdovi ne upravlja trajnostno. Enake določbe oziroma spremenjene bi morali vključiti v sporozum o Mercosurju. Med predvoljenimi kampanjami se je tudi gospa von der Leyen zavezala k temu, da bo storila več na področju okolja. Ampak kako lahko dosežemo napredek v pogajanjih, če imamo pred seboj takšne ovire? Podpreti bi morali svojo industrijo, kmete, zaščititi okolje pred tujimi onesnaževalci. Sporazum Mercosur v tem trenutku ne odraža teh zahtev, kar pomeni, da smo krivi za to, kar se dogaja v Amazoniji. Hvala. Hvala lepa, gospa Kola Österle. Naslednja govornica je gospa Van Bremt. Ehm, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lepo vas je ponovno videti, gospod komisar, pri tej zelo pomembni razpravi. Ugotavljam pa, da je v parlamentu ponovno prišlo do soglasja glede tega, da je tudi Evropska unija soodgovorna za to, kar se dogaja v Amazoniji, navkljub no, temu, da smo sicer politično precej razklani. Evropska unija bi morala prispevati k temu, da se razrešijo težave v Amazoniji. To pa lahko storimo tako, da izkoristimo svojo trgovinsko politiko. O tej bo treba na novo razmisliti. Spremeniti jo bo treba v njenih temeljih. V trgovinski politiki bi morali resno upoštevati tudi cilje z področja trajnostnega razvoja. Krčenje gozdov lahko zastavimo na dva načina. Lahko sprememo zavezojoča poglavja oziroma določbe v zvezi s trajnostjo v sporazumih, istočasno pa moramo tudi mi kot parlament pokazati, da imamo zobe. Lahko ex ante, torej še pred razpravami, jasno izpostavimo, da se mora krčenje gozdov prenehati. Prenehati morajo s krčenjem človekovih pravic prvobitnih prebivalcev v Amazoniji. To bi morala biti osnova za vsakršno prihodno trgovinsko politiko in dajmo naslednja leta izkoristiti za to, da ta cilj dosežemo. Ja. Najlepša hvala, gospa Van Bremt. Naslednja na seznamu je gospa Bilbao Barandika. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta val gozdnih požarov v gozdovih v Amazoniji nas seveda vse zadeva, zato ker imajo ti požari negativne posledice ne samo na prvobitne prebivalce, temveč tudi na gospodarstvo, okolje in podnebje. Poskrbeti moramo za trajnostni razvoj, ki ga tam trenutko ni. Sprejet je bil pakt za Amazonijo, podpisal je bil strani Brazilije, Bolivije, Gojane, Peruja, Surinama 6. septembra. Te države so se zavezale k temu, da bodo tudi s pomočjo mednarodnih sporazumov zaščitile okolje. Zlasti pariški sporazum jim lahko pri tem pomaga. Poskrbeti moramo tudi za previdnostne ukrepe in za preventivne ukrepe. Mislim, da bi morali preprečiti to, da bi živinorejski in kmetijski proizvodi, katerih proizvodnja je škodovala okolju, prišli na evropski trg. Verodostojnost na tem področju pa je odvisna od dvojega. Ali bomo dejansko dali prednost vrednotam pred trgovinskim interesom ali ne. Hvala. Brandika. Najlepša hvala, gospa Bilbao Brandika. Naslednja govornica je gospa O'Sullivan. Hvala, predsedujoča. Vsi smo zgroženi poleti spremljali te katastrofalne gozne požare v Amazoniji. Pasivno zanemarjanje, če ne celo pasivno spodbujanje Bolsonarovega režima je bilo prav tako očitno. Globalno gledano smo krivi vsi zaradi tega, ker se je na globalni ravni povečevalo povpraševanje po poceni govedini, ta pa se je seveda proizvajala tako, da so se širile kmetijske površine in krčili gozdovi. Trgovinske politike so tiste, ki so privedle do vse večjega krčenja gozdov. Sklepanje trgovinskih sporazumov z državami, ki kršijo okoljsko zakonodajo, ki kršijo pravice okoljevarstvenikov, ne smajo biti sprejeti v naši hiši. Mislim, da potrebujemo nov diskurs kako zagotoviti razvoj in istočasno zaščititi občutljive ekosisteme, kot je amazonski gost. Zavrniti je treba škodljive sporazume. Vemo, da na mrtvem planetu ni nobenega delovnega mesta. Poleg tega pa je ogromno delovnih mest na tujih plantažah, ki so v tujem lastništvu. Tam namreč sicer ljudje delajo, vendar ne za dolgo in pri tem ogrožajo tudi svoje zdravje. Hvala. Hvala lepa, gospa O'Sullivan. Naslednji govornik je gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Boriti se moramo proti podnebnim spremembam. To pa od nas zahteva, da na globalni ravni svoje ukrepe uskladimo. Gozdovi so zelo pomembni z vidika boja proti podnebnim spremembam. Trajnost je ključna beseda. To pa pomeni, da bomo morali izraziti tudi solidarnost. Spoštovati je treba gost v Amazoniji. Amazonski gost zadeva devet držav, ne samo Brazilije, seveda. Tu v Evropski uniji imamo kar nekaj izkušenj z požari, tudi v gozdovi. Lahko bi dajali zgled drugim po svetu. V moji državi smo leta 2017 imeli veliko gozdnih požarov, ogromno življenj smo izgubili v tistem obdobju. Evropska unija se mora zdaj osredotočiti na preprečevanje. To je ključnega pomena. Evropska unija mora sodelovati financirati programe, zagotoviti finančna sredstva. Samo na tak način bomo poskrbeli za to, da bo v amazonskem gozdu in tudi drugot po svetu prišlo do spodbujanja človekovih pravic in do zagotavljanja trajnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fernandez. Naslednji je gospa, gospod Lovena. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Današnja razprava je vezana na izkoriščanje amazonskega gozda in tudi na krčenje raznolikosti. Slišali smo že, da se ne bomo odrekli boju za gost. Odreči se bomo morali zasebnim interesom tako kmetijskega, industrijskega in trgovinskega sektorja. Ampak ali bo Evropska komisija še naprej uporabljala enako strategijo za gozdove. Namreč v tej strategiji piše, da ne bi smeli uvažati proizvodov, zaradi katerih prihaja do krčenja gozdov. Evropski parlament je danes začel boj proti vsem tistim, ki so prispevali k trenutnemu stanju. Ne smemo se vdati, vendar moramo ravnati dosledno. Kiitokset, edustaja Lu. Hvala lepa, gospod Lovena. Zdaj pa gospa Katajnen. Ja, arvoisa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gozdni požari so nas opomnili na to, kako pomembno je vprašanje trajnostnega razvoja, tudi v kontekstu pariškega sporazuma in sporazuma Mercosur. Sporazum Mercosur se mora izvajati skladno z načeli trajnostnega razvoja. Standardi, o katerih smo se dogovorili, morajo biti spoštovani. Trgovina mora temeljiti na določbah, ki jih spoštujeta obe strani. Komisija je v svojem nedavnem dokumentu izpostavila, da je krčenje gozdov velik problem, vendar je to vedno manjši problem v Evropi, kajti številne države članice izvajajo trajnostno gospodarsko, polit gospodarsko politiko. Vendar se mi zdi, da te politike niso dovolj dobro usklajene. Naprimer, ko gre za posodabljanje evropske gozdne strategije, se mi zdi, da je ta vidik danes bolj pomemben kot kadarkoli prej. Hvala lepa, gospa Katajnen. Naslednji je gospod Holmgren. Tak, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prejšnji teden sem imel priložnost srečati se z dvema predstavnikoma plemena v Amazoniji. To pleme je utrpelo izgubo svojega življenjskega prostora, kajti njihove hiše so pogorele. Zdaj pa smo priča novi grožnji. Namreč predsednik Bolsonaro grozi s tem, da se bo umaknil iz pariškega sporazuma in da bo še okrepil krčenje gozdov. Ampak mislim, da bi res morali nujno ukrepati, ker gre za najbolj občutljiv ekosistem na planetu. Mislim, da Evropska unija ne bi smela dajati prednosti vse večjemu uvozu govedine in soje, če s tem ogrožamo deževni gost. Če že sklepamo obsežen trgovinski sporazum, bi morali država Merkosura naložiti tudi jasne obveznosti. Vprašanje za komisijo. Kako boste preverjali, ali imajo države članice dejansko možnost izbire med zaščito deževnega gozda in na drugi strani izgubo trgovinskega sporazuma z Evropo? Hvala lepa, gospod Holmgren. Naslednji je gospod Bernhuber za minuto. Eh, Hvala lepa predsedujoča. Od začetka leta je 6000 kvadratnih kilometrov gozdov že bilo požganih. To je 8 odstotkov Avstrije, moje države. Kot ste omenili, se 80 odstotkov teh prav gozdov potem izkorišča za kmetijsko proizvodno. Tako nastajajo potem velikanske kmetije, ki so konkurenčne našim kmetijam v EU, seveda pa jih ne moremo primerjati. Povezava z Merkosurjem je očitna in to je sramotno. Če bo Evropa še naprej gledala, kako se uničujejo gozdovi, bo to slabo. Ne smemo pričakovati, da bi se držali podnebnih ciljev v Evropi, istočasno pa uvažali meso iz Merkosurja. V bistvu bi imeli dovolj regionalnih proizvodov, ki so zelo kakovostni in te moramo kupovati če se bo nadaljevala sečnja, tako kot do sedaj, če bo brazilska vlada še naprej to spremljala križem rok, potem bomo morali kaj spremeniti. Potrebno bo spremeniti tudi, kar se tiče uvoza mesa iz Južne Amerike, tako kot je finsko predsedstvo že predlagalo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bernhuber, sedaj pa gospod Toja Minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Amazonija gori. Gori zemlja, kjer nastane 20 odstotkov kisika, ki ga dihamo. Gori tudi dediščina različnih kultur, ogrožena je biotska raznovrstnost. Seveda je človeštvo povzročilo te gozdove, predvsem voditelji, ki uveljavljajo staro, zgrešeno, kapitalistično idejo in ne spodbujajo trajnosti, ki koristi vsem. V prvobitnem jeziku obstaja pregovor, ki ga ne znam natanko ponoviti, ampak se nanaša na to, da moramo zagotoviti dober soobstoj. In ta dober soobstoj bi morali vključiti tudi v evropske politike. Zanima me, zakaj nismo toliko pogumni, da bi še enkrat prevetrili tudi sporazum Merkosur? Zakaj ne vključimo van strožjih okoljskih zahtev? Zakaj ne zapišemo, da ne moremo biti pretirano zahtevni do držav v razvoju, zatiskati pa si oči pri tistih državah, s katerimi trgujemo in kjer grdo ravnajo z gozdovi in okoljem. Hvala. Hvala lepa, gospa Toja. Besedo dobi gospa Med minuta. Gospa predsedojoča, med letom 90 in 2016 smo izgubili 1,3 milijona kvadratnih kilometrov gozdov. To ustreza 800 nogometnih igrišč na uro. Seveda je potrebno nekaj storiti, ne smejiti tako naprej. Uvažamo genetsko manipulirano sojo in spodbojamo množično uporabo pesticidov za hranjenje naših eh, živali. Kaj pa predlaga komisija? Predlaga zaščito gozdov, po drugi strani pa SKP spodbuja intenzivno kmetijstvo in množično, množičen uvoz govedine. Seveda je potrebno se dotakniti tudi sporozuma z državami Merkosurja. Gozdovi v Amazoniji že dolgo gorijo in moramo prevzeti naš del odgovornosti. Bodimo dosledni in se uprimo proizvodom, ki povzročajo sečno. Spodbuja, spodbudimo k bolj odgovorni okoljski politiki, tudi predsednika Bolsonara. Hvala lepa, kolegica Metz, sedaj pa kolegica Spiraki, minuta. Hvala lepa, predsedojoči. Vsi tukaj v dvorani zahtevamo nujne ukrepe za zaščito amazonskih gozdov. Kajti katastrofa je že velikanska. Ne moremo tega obrniti vlada Bolsonara pa ne dela trajnostno s področji. Ne. Prekomerno se izkoriščajo gozdovi in si zatiskajo oči pred katastrofo. EU s porazumom Mercosur lahko dobi pomemben instrument za zaščito gozdov v Amazoniji. Potrebujemo dober sporozum za pravično trgovino. To mora temeljiti na pariškem sporozumu. Konec koncev, pa se je Brazilija zavezala, da bo nekaj storila. Gozdovi že dolgo govorijo, oprostite, gorijo v Amazoniji, vendar pa sedaj moramo pritisniti. Če se krši pariški sporozum, se krši tudi sporozum Mercosur. Nimamo pa praga pritiska pri požarih v Sibiriji, v Indoneziji in druge. Potrebujemo več instrumentov, da bomo lahko aktivni tudi tam. Zmanjkalo vam je časa, pravi predsedujoči, sedaj pa kolegica Mecola. Hvala lepa. V zadnjih nekaj tednih smo zgrozo gledali, kako so požari požirali velika področja v Južni Ameriki, v Sibiriji in druge. Ti požari so taki, kot jih še nismo videli. Veliko gozdov je že požganih. Sedaj se soočamo s podnebno katastrofo. Potrebujemo boljši odziv kot to, kar vidimo na Twitterju. Celoten sistem je napačen, naše navade, naše običaji in populistična politika, ki je kratkoročno. To bo imelo grozne posledice za življenje in zdravje naših otrok in njihovih otrok. Vse pa kaže, da je naša potrošnja netrajnostna in biti moramo pogumni, da sprememo pogumne odločitve. To smo storili s plastikom, prepovedali smo nekatere najhujše proizvode, sedaj pa moramo iti dlje. In Evropa je lahko globalni voditelj pri tem, ko je Greta Thunberg kot glas svoje generacije dejala, da moramo kaj storiti kot politiki, ampak sedaj se moramo mi odločiti, ali bomo A samo panični ali pa bomo dejansko storili kaj koristnega. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta in pol. Evra. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razmere v Amazoniji so katastrofalne. Sečnja je globalni problem. To ne zadeva samo Amazonije. Od julija, naprimer, tudi Indonezija gori pa se to ne sliši kaj dosti. Ne gre samo za trgovinske sporazume, kjer bi lahko nastopili proti tej množični sečni. Potrebno je imeti ustrezne ukrepe, tudi v sporazumu Merkosov. Potrebno je razširiti razpravo. Ko se sklepajo trgovinski sporazumi, je potrebno uporabiti varovalke. Potrebno se je odvati zelo hitro. Razvojna pomoč je učinkovit instrument kratkoročno. To bi lahko bolje uporabili, še prav posebno kot sredstvo za pritisk na države, ki si zatiskajo oči prisečni. In na koncu bi rada pomislila na kmete, ki morajo seveda zagovarjati kmetijsko proizvodnjo. In tu je potrebno zagotoviti, da bodo tudi ustrezno plačani za svoje delo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Evro. Sedaj pa kolega Varmborn, minuta in pol. Hvala lepa. Predsedujoči, lani poleti smo imeli na švedskem veliko požarov. Podpora držav članic je bila ključnega pomena za nas, naši polski prijatelji so 139 gasilcev pripeljali k nam, da bi nam pomagali. Gozni požari po svetu predstavljajo težave za ljudi, okolje in živali. Tako da razumem in imam sočutje z Brazilci. Moramo pa seveda govoriti bolj racionalno o tej temi ko, so, ko smo imeli gozdne požare na švedskem, ni noben rekel, da ne smemo trgovati švedsko, ne smemo sedaj ustaviti trgovinska sporozuma med EU in Merkosurjem. Bodimo jasni, blokada takemu sporozumu ne bo pogasila požarov v Amazoniji in tudi ne bo izboljšala okolje, ravno nasprotno. Sporozum Merkosur bo zavezal Brazilijo in druge države, da spoštujejo in izvajo pariški sporozum in da skušajo zagotoviti trajnostno kmetijstvo. Potrebno je spodbujati blagostanje in trajnostni razvoj z višjo rastjo, kar bo pomenilo, da bodo dobrine in storitve cenejše. Zato spodbujamo vse vlade držav članic in vse kolegice in kolege tukaj, da prispevajo hitri ratifikaciji. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Warnborn. Sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedujočega gospa podpredsednica Hautala je že dejala, da je bilo skoraj trikrat toliko javljan, kot jih je bilo predvidenih. Sedem vas bomo vzeli sedaj, kolega Ečeverija. Gospod predsedujoči, komisar Vela, naj začnem z nekaj preprostimi dejstvi. Amazonski gozdovi proizvajajo 20 odstotkov globalnega kisika v našo atmosfero. Več kot, več kot milijon pripadnikov ljudstva je ogroženih. In gozdovi divjajo že desetletja. So se pa povišali za 85 odstotkov pod Bolsonarom. Amazon ni edina regija, ki se uničuje. Nimamo običajnih požarov. Uničevanje amazonskih gozdov, bo povišalo globalno temperaturo planeta, uničevalo bioraznolikost in življenje plemen v gozdovu. Kaj pa mi počnemo, ko gorijo gozdovi? Bomo kar tako sedeli in gledali z grozo v očeh? Ne, potrebno se je odzvati, potrebno je ukrepati. Morali bi se že odzvati včeraj. Najprej na komisijo, kakšna je strategija na tem področju, kaj EU počne, da bi se lotili z gozdnimi, da bi se soočili z gozdnimi požari. Kateri ukrepi in finančna podpora se lahko ponudita, da ustavimo in nadzorujemo te požare? Hvala lepa. Dobro, nesporazum je bil, boste kasneje. Sedaj pa Arija Sečeverija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sporazum EU Mercosur je nedvomno najboljši instrument, ki ga imamo na voljo zato, da zaščitimo amazonski gozd. Če Evropska unija želi resnično voditi prizadevanja na globalni ravni, ko gre za boj proti podnebnim spremembam, potem mora seveda podpreti sporazum EU Mercosur. Zaščita gozdov v Amazoniji je nekaj, čemur bi morali prispevati vsi in enako velja tudi za gozdove drugot v Afriki, Aziji, Oceani in tako naprej. Poskrbeti pa moramo seveda tudi za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. V mestu Leticia v Kolumbiji so sprejeli pakt Kolumbija, Peru, Ekvador, Bolivija in Brazilija. Želijo zaščititi amazonski gost. Ampak ravnanje predsednika Makrona na zadnjem zasedanju vrha G7 ni primerno. Ne more se umešavati v interna politična vprašanja, kajti s tem ogroža vse tisto, kar smo dosegli v zadnjih 20 letih pogajanj. Sporazum EU-Mercosur je priložno za vse upletene strani, ne zgolj na področju trgovine, temveč predvsem na področju okolja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Čeverija. Sedaj pa kolegica Joveva.

včasih vse v javnosti postavi vprašanje, ki izkristalizira kompleksno vprašanje in potem vsi bolje razumemo, zakaj gre. Gozdovi v Amazoniji so tak praktičen primer. Seveda to niso edini gozdovi. Seveda moramo slediti več gozdov v Evropi, ampak če se osredotočamo na gozdove v Amazoniji, potem vidimo tudi druge težave. V Evropi so ljudje čustveni, čustveno gledajo na te gozdove, kajti mar nam je za življenje plemen, rastlin in živali v teh gozdovih. Vsi smo povezani, živimo na istem planetu. Naša izbira, trgovinska politika, potrošnja ima posledice za druge dele sveta. Kot drugi se bojim, kaj se bo zgodilo z EU-Merskosur sporozumom. Oski ekonomski interesi bodo prevladali nad človekovimi pravicami. Nisem prepričana, da imamo več vpliva in da bomo imeli več vpliva na te države po podpisu trgovinskega sporozuma. Poglejte, 8 let je trajalo, da sedaj izvajamo sporozum s Korejo. Tukaj imamo samo nagrade s tem sporozumom, ni pa dovolj drugega. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa kolegica Konečna. Děkuji, pane predsedajúci, vážené kolegyne. Hvala lepa, predsedajúci, spoštovane kolegice in kolegi. Ne delamo se nedolžne. O sečni se pogovarjamo že od leta 2017, ko sem predstavljala svoje poročilo na to temo. In je to poročilo parlament sprejel. Predsednik Bolsonaro uničuje gozdove, to vemo že več kot leto dni. In EU tudi s svojo trgovinskimi odnosi je del težave. Ne bodimo presenečeni. Vprašamo se, zakaj smo čakali tako dolgo, da je komisija predstavila akcijski načrt proti sečni in zakaj ni resolucije po tej razpravi. Samo delamo se, da nas zanima. To je vse. Soočimo se z dejstvi. Gozdove se uničuje, gozdovi pomenijo življenje. To bi lahko pomenilo konec za vse. Ustavimo, sečno ustavimo gozdove, bodimo del rešitve. Hvala. Hvala lepa, kolegica Konečna. Sedaj pa Avram. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes smo tukaj enotni po političnih skupinah, da obsodimo gozdne požare v Amazoniji. Ampak Nehajmo jokati, ukrepajmo. Danes lahko EU stori kaj konkretnega. Imamo trgovinska urodja za pritisk in to moramo izkoristiti. EU je pravkar podpisala sporozum z Merkusurjem in ustrajamo, da ne bomo zniževali okoljskih standardov. Previdnostno načelo zagotavlja, da EU in države Merkusurja lahko še naprej ščitijo okolje. No, sedaj lahko vidimo, kako se Bolsonaro drži svojega dela obljube. EU pravi, da je pravno zavezana spoštovati raznovrstnost, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj. Tako da moramo suspendirati ta trgovinski sporozum, saj dokler se ne pogasi požarov in ne ugotovimo, kaj so vzroki za te požare. Če je požig največjega pragozda na svetu, nekaj, kar ni dovolj velik razlog za suspendiranje tega sporozuma, kaj pa je potem? Hvala. Hvala lepa, kolegica Avram. In za zaključek postopka CatchDI, še kolegica Keller. Kolega Keller. Naj povem, da pozdravljam to pobudo. Mislim, da to ne sme biti ideološka razprava. Bolsonaro je desničar, Morales je levičar pa oba požigata. Tako da moramo govoriti o etičnih okvirih, kako trgujemo in kako ščitimo planet. Seveda, trenutno je dobičkonosno, da se požigajo gozdove v Amazoni. To moramo povedati. Dobičkonosno je požigati gozdove po vsem planetu, ker želimo zadostiti trgu sorovin. Dokaj tega ne sprejmemo, dokaj bomo še naprej vlažili sojo, kavo, govedino iz teh delov sveta, bodo še naprej požigali pragozdove. Bodimo zelo jasni. Sporozum Merkosur, če bo ratificiran, bo pomenil, da pariškega sporozuma ne bo več in to bo storila Evropa. Moralno, etično smo obvezani, da vsak sporozum spoštuje določbe pariškega sporozuma in potem moramo ustrajati. To je minimum, preden podpisamo, podpišemo ta sporozum. Hvala lepa, kolega Kelleher. Tako, zaključili smo postopek HDI. Za zaključek razprave pa najprej v imenu komisije še komisar Vella. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo, da so pragozdovi ključni vir za planet. In ta razprava je pokazala, da gozdovi, da požari skrbijo vse nas. Še bolj glede na to, da imamo požare tudi v drugih delih sveta. Veliko vas je dejalo in popolnoma se strinjam, da se jih moramo lotiti, da moramo paziti na vse požare, posod. Po pa naj si gre za Angolo, Sibirijo, Arktiko, Podarktiko, Azijo, Južno Ameriko. Vsi ti požari kažejo na nujnost, ko združujemo naše sile za boj proti podnebnim spremembam. Gozdovi so ključnega pomena in ključni za boj proti podnebnim spremembam. Zaščita gozdov je pomemben del naše odgovornosti in odgovornosti vseh za spoštovanje odločb iz pariškega sporazuma. Veliko pa se je govorilo tudi o sporazumu Merkosur. V poglavju trajnostno razvojo in trgovini, glede trgovine z Merkosurjem, tako EU kot tudi država Merkosurja, tudi Brazilija, sprejemajo eksplicitno zavezo, da bodo učinkovito izvajali pariški sporazum. Brazilske zaveze vključujejo tudi zaveze za pogozdovanje in manj sekanja. To spodbujajo tudi potem še nekatere druge pobude, tudi pozdravcev mesa, da ne bodo gojili, da ne bodo imeli živinoreje na nedavno posekanih površinah. Naj povem tudi, da je ta trgovinski sporozum del širšega sporozuma, ki vključuje dialog glede človekovih pravic in sodelovanja na različnih področjih, tudi okolje in podnebne spremembe. To bo EU in tudi Evropskemu parlamentu ponudilo dodatni instrument za dialog in sodelovanje. Tako bomo k temu približali tudi naše državljane. Nekatere skrbi, da moramo zagotoviti, da se bodo spoštovali zaveze. Sporozum EU-Mercosur vključuje tudi celovito poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju. Tukaj imamo pravno zavezojoče zaveze o okoljski zaščiti, pa tudi o podnebnih spremembah. Tudi zaveza glede implementacije pariškega sporozuma. Komisija ima niz mehanizmov in instrumentov, zato da zagotovimo, da se te obveznosti spoštuje. Če katera od pogodbenic tega ne bo spoštovala, lahko uporabimo mehanizem za reševanje sporov, ki je prikrojen prav tem temam. Zaupamo in pričakujemo, še prav posebno pa bomo zagotovili, da bo Brazilija izpolnila svoje lastne zaveze v okviru pariškega sporazuma. To vključuje zavezo Brazilije, da bodo 2025 zmanjšala to progledne pline za 37 odstotkov. Primerjavi z ranmi 2005. Prav tako akcijski načrt za zastavitev sečne tudi v brazilski Amazoniji. Prav tako bomo na naši strani znižali naše domače emisije za saj 40 odstotkov do 2030. Nekatere poslanke in poslanci ste dejali, da se moramo lotiti tudi strani popraševanja, kar se tiče trženja proizvodov, ki so povezani s sečnjo. Zakonodajni okvir, ki bo zajemal proizvode, ki so povezani s sečnjo, je ključnega pomena. To je bistveno. EU že ima domačo zakonodajo, ki prepoveduje, naprimer, prodajo nezakonito zakrite trgovine z lesom. Prav tako dajemo potrošnikom boljša zagotovila o proizvodih, ki jih kupujejo. Kar se tiče prihodnih domačih ukrepov, ki so povezani s proizvodi, ki so povezani sečno, naj omenim nedavno sporočilo o sečni krčeno gozdav, kjer smo napovedali kar nekaj ukrepov na tem področju. Ukrepi, kot so krepitev standardov in certifikacije, za identifikacijo in spodbujanje surovin, ki niso povezane s sečnjo. Prav tako bi regulativno in neregulativno uredili dobavno verigo, preglednost in znižali tveganje, da bi proizvodi prihajali na naš trg, ki so povezani s sečnjo. Prav tako spodbujamo ukrepe za gozdove, za krepitev socialne odgovornosti in za odgovorno poslovanje. In končno, spostavljamo tudi platformo vseh akterjev in to bo dovolilo razprave med nevladnimi organizacijami, podjetji, vladami, podajalci in tako dalje. Za zaključek naj spomnim vse, da bo dokončno pravno besedilo o pridružitvenem sporazumu in trgovinski vidik predmet notifikacije po državah članicah in to bo dano tudi Evropskemu parlamentu za odobitev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar Vela. Sedaj pa za zaključek razprave v imenu sveta ministrica Tuporajnen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, Za zaključek bi se rada zahvalila za to zelo koristno razpravo o žgočem vprašanju, ki vpliva na nas vse. Vsi se strinjamo, da moramo narediti vse v svoje moči, zato da zaščitimo gozdove. EU mora storiti več na tem področju in delati moramo na poti do tega, da spoštujemo naše mednarodne zaveze. Številni ste omenili prostotrkovinski sporozum Mercosur. Ta sporozum vključuje tudi pomembno poglavje o trgovini in pa trajnostnem razvoju. Potrebujemo takšne standarde kot v drugih podobnih sporazumih. Osnovna predpostavka je, da več trgovine ne sme priti na škodo okoljskih pogojev in pa delovnih pogojev. Ne, moramo se zavzeti za trajnostni vzdržni razvoj. Mercosur, vsebuje tudi poseben člen o podnebnih spremembah, kjer se pogodbenice zavezujejo k temu, da učinkovito izvedejo pariški sporozum. Prav tako so tukaj še zaveze za boj proti sečni um, gozdov. Ampak tako kot eh, tukaj v Evropskem parlamentu imamo tudi razprave v svetu o Merkosuru in še vedno so te razprave na začetku. Potrebujemo še več časa za poglobljeno obravnavo celotnega sporozuma kot je bil spogajan. Obe instituciji morata upraviti pošteno razpravo o tem dogovoru in to na podlagi dejstev. Prav tako bi rada povdarila še to, da potrebujemo trgovinsko politiko na podlagi dejstev, mora biti poštena, potrebujemo jasna dejstva, to je tudi prioriteta za naše predsedstvo. Številni ste omenili tudi eh, to, da moramo ukrepati na področju podnebnih sprememb. Sedaj moramo ukrepati, ne poznaje. EU lahko vpliva tudi na druge, tako da smo zgled za druge. Prav zato je ključno, da se dogovorimo o velikopoteznem cilju za podnebno neutralnost eh, za EU do leta 2050. To moramo storiti čim prej. Gospe in gospodje, moramo zaščititi amazonski pragost eh, za naslednje generacije. Ogromna škoda je bila že storjena in to seveda obžalujem. Ampak moramo se osredotočiti na to, da bomo preprečili dodatno izgubo in škodo. Moramo zaščititi naše gozdove, v Amazoniji pa tudi sicer druge, kajti moramo zaščititi naša življenja. Sečna gozdov, izguba gozdov je globalen problem in ima veliko zapletenih dejavnikov. Prav zato je sodelovanje v svetu ključen dejavnik pri uspešnem sodelovanju. In še bolj pomembno je pa sodelovanje med institucijami Evropske unije. Prav zato smo vsi tukaj danes. Hvala lepa vsem za aktivno udeležbo in hvala lepa za pozornost. Hvala. Hvala lepa, gospa Tuporajnen. Sedaj smo končali s to razpravo o Amazoni in Za minutko ali dve bomo prekinili zasedanje in potem gremo na naslednjo temo. Prosim. Hvala lepa.